zdaj pa poročilo ELER, gre za pravila za sodelovanje v programu obzore 2020, glasujemo o svežnju številka 1, predlog spremembe 138 za, proti, vzdržani, sprejeto. S tem postanejo ostali predlogi brezpredmetni, glasujemo o predlogu komisije, kako je bil spremenjen, za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj še predlog spremembe 139 za, proti, vzdržani, sprejeto. In še zakonodajna resolucija, glasujemo po imensko. Lahko glasujete. Konec glasu eh, Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa poročilo Matija, strateški inovacijski program Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo, spet uh, svežen številka 1, predlog ne bi videl 80 za, proti vzdržani sprejeto, svežen 2 postane brezpredmeten, spremenjeni predlog komisije za, proti vzdržani sprejeto, zakonodajna resolucija, glasujemo po imensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa poročilo Lambert, Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo, tudi tukaj svežen 1, predlog spremembe 61, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Svežen 2 postane brezpredmeten, glasujemo o spremenjenem predlogu komisije za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa zakonodajna resolucija, glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Krojcman, konkurenčnost podjetij ter mala in srednja velika podjetja 2014-2020. Spet svežen ena z številko 97 za proti ustežani sprejeto. S tem drugi sklop ostane brezpredmeten, spremenjeni predlog komisije za proti ustežani sprejeto. In še zakonodajna resolucija, glasujemo po imensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Grasa Carvajo, posebni program za izvajanje programa Obzore 2020, svežer 1, številko 71, do je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sklop dve postane brezpredmeten. Glasujemo o spremenjenem predlogu komisije za proti ustršani sprejeto. Še zakonodajna resolucija. Glasujemo po imensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Še poročilo Huang Ngok, Evropska statistika. Svežen 1 za številko 43 glasujemo po imensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Svežen 2 za 42 predlogi spremembe odbora odpade, spremenjen predlog komisije za, proti, vzdržani. Sprejeto. Zakonodajna resolucija glasujemo po imensko. ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo je prosil za besedo po glasovanju. Izvolite, gospod Huang Nok. Merci, monsieur le président. Le parlement... Najlepša hvala. Parlament je sprejel zelo pomembno mnenje o tem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 Hauk, program für Umwelt. Poročilo Hauk, program za okoljske in podnebne ukrepe, LIFE. Predlog spremembe 85 kot sveža številka 1. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Sveža številka 2 ostane, postane brezpredmeten, tudi vsi ostali predlogi sprememb. Kdo glasuje za predlog komisije? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Š še predlog spremembe 86 za, proti, vzdržani sprejeto in še zakonodajna resolucija, o njej glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa poročilo Stolojan, akcijski program za obdavčitev, tudi tukaj š, svežen 1, številka 39 za proti, vzdržani, sprejeto. Svežen dve je brezpredmeten, spremenjeni predlog komisije za, proti, vzdržani, sprejeto. Zakonodajna resolucija, glasujemo po imensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto poročilo Baldasare, akcijski program za carine, tudi tukaj svežen 1, številko 42, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Svežen 2, brezpredmeten, spremeni predlog komisije, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Še predlog spremembe 43, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Zakonodajna resolucija, glasujemo poimensko. imensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Še poročilo Bowls za varovanje in pozavarovanje, solventnost dve, besedilo kot takšno, se pravi predlog spremembe ena za proti vzdržani sprejeto, spremenjeni predlog komisije za proti vzdržani sprejeto, zakonodajna resolucija, glasujemo poemensko. imensko. ste si glasovali? Konč glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa predlog resolucije v zvezi z stanjem izvajanja razvojne agende iz Dohe. Najprej bomo glasovali resoluciji zelenih. Kdo je za? Proti? Ustešani? Zavrnjeno? potem predlog resolucije Združena levica. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Potem pa še resolucija odbora za mednarodno trgovino. Več predlogov sprememb, o vsej bomo glasovali poemensko. Predlog spremembe 8. Lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konč glasovanja. Zavrnjeno. Preračujem B9. Lahko glasujete. Ste vsi glasovali. Konč glasovanja. Zavrnjeno. Preračujem B10. Lahko glasujete. Ste vsi glasovali. Konč glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 11. Lahko glasujete. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 12. Lahko glasujete. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe ena, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe dve, za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 13, glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 14, lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog še mi bi 15. Lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa predlog spremembe 5 z ustnim predlogom spremembe. Želi kdo besedo? Salva Bidigajn kolega Zalba Bidegajn. Ne? Izvolite besedo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kot soporočevalec s eh, gospodom Morejro bi želel uložiti predlog spremembe k predlogu spremembe 5 in sicer želimo opustiti omembe netarifnih omejitev, ovir. Mislim, da to ni primerno mesto, kjer spregovoriti o tem srednja. Srednji del predloga spremembe se glasi. Hvala lepa. Dank, Salba. Ein... Hvala lepa, gospod Salba. Kdo temu ugovarja? Ne. Tako da glasujemo tudi o vsem predlogu spremembe. Za proti vzdržani sprejeto, predlog smembe 3 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog smembe 4. No, to bomo preverili elektronsko. Predlog smembe 3. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog smembe 4 za, proti. Vzdržani zavrnjeno, Pražujem B16 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Predlog zmenjem B17, glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konek glasovanja. Zavrnjeno. Pražujem B6 za, eh, oprostite, poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlež spremembe 7. Lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Celotna resolucija. Glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa resolucije v zvezi z akcijskim načrtom za podjetništvo 2020, to živitev podjetniškega duha v Evropi. Imamo različne dele resolucij. Um, predlog spremem besedem, izvorno besedilo, prvi del za proti sprejeto, drugi del za proti vzdržani sprejeto. Uh, Ostavek 15, izvorno besedilo za proti vzdržalni sprejeto, 17 za, v sedmih delih kdo je za, proti vzdržalni sprejeto, drugi del za, proti vzdržalni sprejeto, tretji del za, proti vzdržalni sprejeto, četrti del za, proti vzdržalni sprejeto, peti del za, proti vzdržalni sprejeto, šesti del za, proti proti vzdržani sprejeto, sedmi del za proti vzdržani sprejeto, odstavek 18, izvorno besedilo v dveh delih, prvi del za proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti vzdržani sprejeto, odstavek 24, izvorno besedilo v treh delih, prvi del za proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti vzdržani sprejeto, tretji del za proti vzdržani sprejeto proti vzdržani zavrnjeno. Odstavek 25, izvorno besedilo v dveh delih, prvi del za proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti vzdržani sprejeto. 34, izvorno besedilo, štirje deli, prvi del za proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti vzdržani spre, zavrnjeno, tretji del za proti vzdržani sprejeto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 sprejeto. Sedaj pa poročilo KOPA, izvajanje skupne varnostne in obramne politike. Odstavek 7, izvorno besedilo v dveh delih, prvi del lahko glasujete poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 9, predlog spremembe 1, glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 22. odstavek v dveh delih glasujemo poimensko prvi del. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 24 v štirih delih. Oprostite, prej smo imeli dve. Kdo je za? Proti vzdržani zavrnjeno. Sedaj pa 24 izvorno besedilo v štirih delih. Prvi del za proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti vzdržani sprejeto, tretji del glasujemo poimensko. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Četrti del za proti vzdržani sprejeto pre, eh, odstavek 26 glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konč glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 3 glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 4, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 5, lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Prelusvimbe 6 za. Proti. Še enkrat prosim, kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrneno. Prelusvimbe 7 glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrneno. Predlog spremembe 8 glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Glasujemo o celotni resoluciji poimensko. Lahko glasujete? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto sedaj pa poročilo Galer, tehnološka in industrijska baza Evropske obrambe. Ostavek štiri, izvorno besedilo, glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Peti odstavek, izvorno besedilo, glasujemo poimensko. imensko. ste si glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Sedmi odstavek, izvorno besedilo v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek devet, izvorno besedilo, dva dela, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, poimensko. ste vsi glasovali konec glasovanja. Sprejeto. Enajsti odstavek, dva dela, glasujemo poimensko prvi del. Ste vsi glasovali konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del, lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 17. ostavek, izvorno besedilo, glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 20. odstavek v dveh delih, prvi del, kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto, drugi del, kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. 25. odstavek glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 26. odstavek glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 27. odstavek glasujemo poimensko. imensko. ste vsi glasovali. Kon glasovanja. Sprejeto. Odstavek 28 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. 29, izvorno besedilo, poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 31. odstavek v dveh delih. Prvi del glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto, drugi del, prav tako poimensko. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. 33. odstavek v dveh delih. Glasujemo poimensko. Prvi del. Lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto drugi del. Lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 34. odstavek, dva dela obih poimensko. Prvi del, lahko glasujete. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto, drugi del za. E, oprostite, e, lahko glasujete poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 36. ostavek izvorno besedilo glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 37. ostavek v dveh delih obeh poimensko. Prvi del. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Lahko glasujete ste si glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. 40 stavik v dveh delih, obeh poimensko. Prvi del lahko glasujete. Ste si glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del lahko glasujete. Ste si glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. 44. odstavek v dveh delih glasujemo poimensko. Prvi del. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del, lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konč glasovanja. Sprejeto. 46. odstavek v dveh delih, prvi del lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konč glasovanja. Sprejeto. Drugi del lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konč glasovanja. sprejeto. 47. odstavek izvorno besedilo glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 48. odstavek v dveh delih obih poimensko. Prvi del. Lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del lahko glasujete. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 49. odstavek je zvorno besedilo, glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 51, glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 52. odstavek poimensko. Lahko glasujete? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Prejeto še 53 je ostavek za dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. In pa še glasovanje o resoluciji. Glasujemo poimensko. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Angenomen. Sprejeto. Stimmung des heutigen Tages, Stärkung der sozialen Dimension. Še zadnja resolucija, krepitev socialne razsežnosti EMU, predlog šmembe 6 za proti vzdržani sprejeto. Preverjamo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Naj vas še enkrat opozorim na to, da če predčasno izvlečete kartico iz naprave, vaš glas nešteje. Prelosujem B3 za, proti, vzdržani sprejeto. Prelosujem B4 za. Predlog spremembe 3 bomo preverili elektronsko. Lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. prav imate, zavrnjeno štirimi glasovi. Predlog mi bi štiri za, proti, vzdržani. Tudi tega bomo preverili elektronsko, lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog smembe 7 za, proti, vzdržani sprejeto. Šesti odstavek izvorno besedilo glasujemo poimensko. Oprostite, pravi predsednik, postavi brezpredmeten. Sedmi odstavek, predlog spremembe deset, glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe osem za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 11. Glasujemo poimensko. Lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 12. Glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Odstavek 19 je zvorno besedilo, kdo je za, proti. To bomo preverili. Odstavek 19. Glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 13. Glasujemo poimensko. Lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Izvorno besedilo odstavka 20 za proti vzdržani sprejeto. 21. odstavek izvorno besedilo glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Ostavek 24 izvorno besedilo glasujemo poimensko. imensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 9. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. S tem uh, izvorno besedilo postane brezpredmetno. Predlog spremembe 5. Za, proti, vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Predlog spremembe 5. ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Izvorno besedilo stane brezpredmetno. Predlog smembe 1 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog smembe 2 za, proti, vzdržani sprejeto. Tudi tukaj izvorno besedilo stane brezpredmetno, še celotna resolucija, o njej glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitam uh, vsem poročevalcem in jim želim dober tek. Tisti, ki boste odpotovali, vam želim srečno pot. Sedaj pa dobi besedo kolegica Beres. Gospod predsedujoči, ta rezolucija vsekakor ni edina, za katero bi želela, da bi jo sprejeli in mislim, da je v sklopu tega mandata, tega plenuma, da podeli ustrezne, ustrezna pooblastila za pogajanja in tu gre za zelo pomembno zadevo, če hoče bo spostaviti dejansko monetarno in ekonomsko unijo, socialno dimenzijo. Hvala, kolegica Beres. Skušal sem pohiteti z glasovanjem, zato bi bil hvaležen, če bi dvorano zapustili na tih način. Tako da bomo lahko prisluhnili obrazložitvam glasov. Najprej o poročilu Riera Madruel dobi besedo kolega Lajnen. Herr Kollege Leinen,